Herr Präsident. Gospod predsednik. Ovati. Darf Sie bitten Platz zu Prosim, če se posedete, dame in gospodje. Petega julija prekinjeno zasedanje se ponovno nadaljuje. Zapisniki in sprejeta besedila iz zasedanja 5. julija so na voljo. Kakšna pripomba? Temu ni tako, s tem je